Ich äh, wünsche Ihnen einen guten Morgen. Dobro jutro vsem, še posebej gospodu Fleckensteinu. Zdaj, kar zadeva zapisnike sej in tako naprej, mislim, da to lahko potrdimo. Točka 3, Iran. Želi kdo besedo? Ne. Dobro, potem pa začnimo z glasovanjem. Kompromis ena za. Dajte Fleckensteinu glasovalni seznam ELS. Ja. Torej, kompromis ena, kdo je za? Proti? Stržani sprejeto. Gremo naprej. 41 za. Proti? Stržani zavrnjeno. 42 za proti vzdržanje sprejeta. Kompromis dve za, proti vzdržanje sprejeta. Kompromis tri za, proti vzdržanje sprejeta. Kompromis štiri za, proti vzdržanje sprejeta. Potem sledi kompromis pet za, proti vzdržanje sprejeta. Naslednji je kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Potem amandma 123. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 126 za proti vzdržani zavrnjeno. 127, 128 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Triinpetdeset za 53 proti. A ne, ne, se popravlja predsednik. Sprejeto, 31 za 20 proti. Torej, sprejeto. Dobro, to je rešeno. Kompromis 7 za. Za ustnimi medmaji. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis 8 za. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sto 63 v dveh delih. Prvi del je brezpredmeten, samo drugi del torej, kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Potem sledi kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, potem kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 184. In sicer poimensko, je to možno? Tega nikoli ne počnemo. je seznam je les napačen? Ne more biti napačen, vedno je pravilen. Ja, ampak tako ne gre. Dobro, glasovanje je že dolgo časa odprto. Torej, konec glasovanja. 34 za 20 eh, proti sprejeto. Naslednji je 253 glasov za, proti vzdržani zavrnjeno. 186 za, da, zoper poimensko v bistvu. Konec glasovanja. 24 za, 30 proti zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 197 za, proti vzdržani zavrnjeno. 198 za, proti vzdržani sprejeto. 198, kdo je za? Dvigujte roke, prosim. Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Naslednji je 201 za. Proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za. Proti, vzdržani sprejeto. Amandma 206 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani, sprejeto. 342 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 14. 232. 232 za, proti vzdržanje sprejeto. 234 za, proti vzdržanje sprejeto. 238 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 15 za, proti vzdržanje sprejeto proti izdržani sprejeto. Kompromis 16 za proti izdržani sprejeto. Sledi amandma 269 za proti vzdržani zavrneno. 275. Za? Proti? Zdržani? Preverimo. Preverimo 275. You, but the group's position is different. Ja, ampak vaše stališče je drugačno. Look to the voting list. Poglejte na glasovalni seznam. Torej konec glasovanja. enaindvajset za, petintrideset proti, zavrnjeno. dvesto šestinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis sedemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 310, prvi del je brezpredmeten zaradi kompromisa 19, glasujemo samo v drugem delu, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. Vse je jasno, sprejeto. Kompromis 20. Za, proti vzdržanje in sprejeto. Amantma 337. 337. 337. Kdo je za? Proti zdržani, zavrnjeno. 338 je bil umaknjen, 344 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo naprej, kompromis 21 za, proti vzdržani, sprejeto. 362 za, proti vzdržani, sprejeto. torej za, proti, zdržani, zavrnjeno. 370 za, proti, zdržani, sprejeto. 439 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 439 preverjamo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. 18 za, 37 proti, zavrneno. 379 za, proti, stržani, zavrneno. 381 za, proti, zdržani, zavrneno. To je vse brezpredmetno. 389 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tristo triindevetdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Štiristo pet za, proti vzdržani, zavrnjeno. zdaj je na vrsti kompromis 22, ne? Ne, 396. 396 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa kompromis 22. Ali smo še kaj pozabili? 395. 395. Za, proti, zdržani. Zdržani, zavrnjeno. 397 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 398 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 411 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 409 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 411 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. in potem še 399 za. Proti, vzdržani, zavrjeno. In še 407, 408 in 410 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22. Kompromis 22. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, 420. Proti. <laughs> Dobro, resno zdaj, 420, za proti, vzdržani sprejeto. Naslednji je 433 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 372. Za, 372 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 469 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 419 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 436 in 438 za, proti vzdržani, sprejeto. 4, 3, 7 za, proti vzdržani za vrneno, 4, 5, 4 za, proti vzdržani za vrneno, 4, 7, 5 za, proti vzdržani za vrneno. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 26 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 236 za, proti, vzdržani sprejeto. 444 za, proti, vzdržani zavrneno. 468 za, proti, vzdržani sprejeto. 471 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Potem um, amandma dve za proti vzdržani sprejeto. Amandma ena ne, amandma tri za proti vzdržani zavrjeno, štiri za proti vzdržani sprejeto, pet za proti vzdržani sprejeto. Sledi šest za, proti vzdržani zavrjeno, sedem za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani zavrjeno, enajst za, proti vzdržani sprejeto, sledi petnajst za, proti vzdržani sprejeto, sedemnajst za, proti vzdržani zavrjeno, osemnajst za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani zavrneno, 20 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani zavrneno, 24 za proti vzdržani zavrneno. Dobro, gremo naprej. Dobro, preverjamo amandma 24. Konec glasovanja. 18 za 37 proti zavrneno. Tako, zdaj pa mnenje INTA. Amandma 1 za proti vzdržani. Sprejeto 2 za proti vzdržani. Sprejeto 3 za proti vzdržani. Sprejeto 4 za proti vzdržani proti vzdržani zavrnjeno. To je že pokrito. 8. Amo na 8 za proti vzdržani sprejeto. To bomo torej zdržili z drugimi odstavki. 9 za proti vzdržani sprejeto. 10 za proti vzdržani sprejeto. 11 za proti vzdržani zavrnjeno. 12 za proti vzdržani sprejeto. Lahko, ja, kako hočete. 11. Preverjamo 11. Mit 15 zu 42 abgelehnt. Zavrnjeno 42 glasov proti 15 za. Amandma 12 za proti vzdržani sprejeto. 13 za. Proti vzdržani. 13, prosim. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 14 za. Proti vzdržani sprejeto. 15 za. Proti vzdržani sprejeto. 16 za. Proti vzdržani sprejeto. 17 za. Proti vzdržani zavrnjeno. In zdaj še elektronsko glasovanje o vzdržani celotnem poročilu z izglasovanimi amendmaji. Konec glasovanja. 37 za, 15 proti, 8 vzdržanih sprejeto. z mojim otcem. So we are too fast. Torej smo prehitri. So kolegi in kolegi. Torej kolegice in kolegi, prehitri smo bili pri svojem delu. Ampak prosim, če ostanete v bližini, gospod Fleckenstein. Niso samo človekove pravice. Torej, prosim, če lahko ostanete tu.